Okay, good morning. Let's start our work today. We have a... Pozdravljeni, začnimo. Imamo osnutek dnevnega reda. Imamo predlog, oziroma ima kdo kak predlog? Ne, v redu, potem je dnevni red sprejet. Sedaj pa nekaj sporočil v imenu predsednice. 26. septembra popovdan, kakor veste, smo povabili nacionalne poslance v kontekstu evropskega semestra. Poročevalec je gospod Gozes. Če se želite odeležiti seje popovdan, vam sporočam, da se bo seja začela točno ob treh. Po izmenjavi mnen bomo nadaljevali z glasovanjem. MIFID in kartična ter mobilna spletna plačila. Drugo sporočilo je v zvezi z povratnimi informacijami o trialogu o dvojčku. Dosegli smo pomemben napredek na področju uredbe v zvezi z državami, ki so v težavah. To je poročilu gospoda Gozesa in skoraj vse določbe smo preučili. Delali bomo še več o pogojih, pod katerimi lahko država zaprosi za pomoč. Naslednji trialog je načrtovan za 4. oktober in namenjen bo drugim uredbam oziroma drugi uredbi, to je poročilo gospe Ferreira. preden začnemo z razpravo, moram sporočiti še nekaj. Javna predstavitev o predlogu o bančni uniji, poročevalec in koordinatorji so se odločili, da bi na osnovi izmenjave mnen prejšnji teden imeli izredno javno predstavitev odbora v sredo 10. oktobra od 9 do 1. Zato, da bomo imeli javne predstavitve o zakonodajnih predlogih na področju bančne unije in kriznega upravljanja. Danes do povdan imamo razpravi o dveh poročilih, ki sta povezani. Najprej poročilo gospe Tyson in poročilo gospoda Gigolda. Predlagam, da imamo razpravi o obeh poročilih. Gre za prvo izmenjavo mnen pri obeh poročilih. Sedaj pa dajem besedo gospe Tyson. Ja. Uh, eh, dankjewel, voorzitter. Um, voorzitter, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, ki, se, ki so se udeležili te seje v zvezi s tema dvema predlogoma, so prav gotovo prebrali predloge komisije, zato ne bom teh brala. Samo 28 členov je, če morate to prebrati. Zadeva je zelo zanimiva in vseobsegajoča. S gospodom Gigultom sva se že sestala, izmenjala sva nekaj mnen, ampak na začetku vas želim vprašati, ali se strinjate, da kot poročevalka delam na naslednjih šestih točkah kot osnovi za naše poročilo. To bom potem sestavila v osnutek poročila. Prvo vprašanje je vprašanje stotih milijonov. Ali si dejansko želimo enotni evropski nadzorni mehanizem za ta sektor? Mislim, da nam predloge komisije dajo odgovor. Že več let smo to, oziroma to zahtevamo, Želeli smo, da bi to dobili že prej, zato mislim, da smo zato, da bi imeli enotni nadzorni mehanizem. To je ena od osnovnih premis. Potrebujemo tudi učinkovit in kakovosten mehanizem. Tretjič, potrebujemo nadzorni mehanizem, ki bo zagotovil gladko delovanje skupnega trga in potrebujemo tudi mehanizem, ki bo pokrival kreditne institucije celotne Evropske unije. In petič, v našem predlogu si želimo jasno razdelitev pristojnosti, odgovornosti in tudi operativnih sistemov, ki bodo porazdeljeni med evropskega, evropskega nadzornika na eni strani in nacionalne nadzornike na drugi strani. Po drugi strani pa potrebujemo tudi ustrezno odgovornost. Storiti moramo vse za to, da se bo odgovornost ustrezno prilagodila, če bo pristojnost prenesena iz nacionalne na evropsko raven. Torej, potrebujemo evropsko raven odgovornosti na evropski ravni. In kar zadeva izvajanje tega mehanizma, predlagam naslednje izhodišče. Nadzor mora biti zelo kakovosten. Poskrbeti moramo, da bo nadzornik imel možnost sprejeti vse te odgovornosti, preden mehanizem sploh začne delovati, zagotoviti pa moramo tudi ustrezen regulativni okvir, ki bo to podpiral, preden vse skupaj sploh začne veljati. Dobro, to je moja začetna beseda. Z veseljem bom prisluhnila poročevalcem v senci, seveda pa tudi drugim kolegicam in kolegom. Če to sprejmete, potem se pojavi kar nekaj pomislekov. Čemu se moramo posvetiti pri tem predlogu? Mislim, da moramo pripraviti predloge spremem v tem, kako bi pripravili takšno vrsto nadzora, ki bo primerno na začetku za države evroobmočja, za njihove kreditne institucije. V primerjavi z skupnim trgom, kajti na skupnem trgu imamo 27 držav članic, v evroobmočju pa 17. Ogledati se moramo tudi operativne odgovornosti in druge odgovornosti med evropskim mehanizmom za nadzor in nacionalnimi nadzornimi mehanizmi. Ne moramo kar dopustiti, da bo evropski nadzornik ukrepal tam, kjer se mu zdi to potrebno, ampak mora biti vse skupaj prilagojeno naravi kreditnih institucij. Določene institucije bi morale odgovarjati neposredno evropskemu nadzorniku, pri drugih pa bi evropski nadzornik sicer lahko ukrepal, vendar bi na začetku lahko nadzor pustili v rokah nacionalnih nadzornikov. Odločiti se moramo, komu bomo dali katero odgovornost. Poskrbeti pa moramo, da bo mogoče nadzirati vse kreditne institucije. In še nekaj bomo morali spremeniti, če bomo uporabili delovno premiso, ki sem jo predlagala sama. Pri izvajanju nadzornega mehanizma bomo morali preučiti tudi spremljanje, ne samo nadzora To je seveda um, odvisno tudi od ECB. ECB nadzira monetarni steber v Evropski uniji. Poskrbeti moramo, da bo nadzorni mehanizem zagotovil ustrezna jamstva za to. Želimo si, da bi bančni nadzor prispeval k denarni oziroma monetarni stabilnosti. Ljudje sicer pravijo, da je to vse v rokah ECB, vendar mislim, da mora priti do jasne ločnice med tema dvema organoma, zato da ECB ne bo deležna krivde, če pride do težav z nadzorom nad bankami. Potem pa še vprašanje upravnega odbora. Ta nadzorni odbor bo v bistvu izvajal nadzor in kako bo to upeljano v strukturo ECB. Če sprememo predpostavko, da želimo, da bi se nam priključilo čim več držav članic, potem moramo prav tako poskrbeti, da lahko ustrezno organiziramo nadzorni odbor. Imamo tudi odnose z Evropskim bančnim organom in poročilo Gigold. To mora biti povezano z mojim poročilom. Pogledati si moramo, kako bo evropski nadzornik sodeloval z bančnim organom, kajti bančni organ bo prav tako moral sprejeti odločitve na določenih področjih. Razmisliti pa moramo o tem, kako bo ta nadzorni odbor sprejemal odločitve. Četrti pomislek je odgovornost. Zanima me, kaj bodo kolegi dejali o tem, kako bi lahko ukrepili ta element in še odnosi z drugimi stebri bančne unije. Tega ni treba vključiti v sistem vendar mislim, da moramo podati svoje mnenje v zvezi s tem. In tudi stanje na teh frontah bi lahko vplivalo na izbrani datum začetka veljavnosti mehanizma. Prav gotovo ste v predlogu prebrali, da bi skupni nadzorni mehanizem začel veljati 1. januarja 2013. To pomeni, da bi naj začel veljati čez tri mesece. In kaj se je zaenkrat zgodilo? Vsi vemo, kaj je bilo rečeno na svetu Ecofin v Nikoziji. Tisk je poročal tudi o drugih akterjih. Gospod Šulc je podal izjavo, ki sem jo prebrala v časopisu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zato moramo razmisliti, ali bomo kot parlament podprli ta datum. To bo vplivalo seveda na organizacijo našega dela. In še nekaj, natančno si moramo ogledati izbire, ki jih bomo sprejeli. Nadzor moramo izvajati in uh, ustno vprašanje, ki smo ga predložili na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburu, je vsebovalo vprašanje m, hm, v zvezi s tem, ali lahko zagotovimo, da bo komisija združila obe uredbi, torej uredbo o Evropskem nadzornem organu in o bančnem organu. Če bomo sprejeli to pravno osnovo, potem bomo, oziroma pravno podlago, potem bomo sprejeli tudi vodilno vlogo ECB. Prednosti bi bile, da bi zagotovili monetarno stabilnost. ECB ima veliko izkušenj, dostop ima do številnih informacij in tudi podatkov. Evropsko unijo so vodili skozi evrokrizo, to je zelo pomembno in lahko ponovno zagotovijo zaupanje v celoten sistem. Evropski nadzorni organ ima to prednost, da bi se vključil v obstoječo strukturo, če bi to povezali z ECB. To bi bila nova enota, nove obstoječe organizacije, to pomeni, da bi vse skupaj bilo lažje zagnati in sistem bi lahko začel delovati mnogo hitreje, kot če bi vse skupaj postavljali na novo. Če bo ECB prevzela vodilno vlogo, so se številne države članice v svetu prav tako s tem strinjale. To lahko zastavimo tudi drugače, kot neke vrste, oziroma mi smo so zakonodajalec, vendar upoštevati moramo, da svet to metodo podpira. Sedaj pa, če se vrnem k svojemu začetnemu komentarju. Doseči moramo napredek in to precej hitro. Smo v krizi in upoštevati moramo, da je bil na vrhu dosežen politični dogovor, da bo nadzorni mehanizem predpogoj za ESM, zato da bi rekapitalizirali banke neposredno. To je zelo pomembno, to že dlje časa zahtevamo, zato da se lahko rešimo začaranega kroga med bančno krizo in krizo javnih financ. Kaj želim povedati? Nismo še iz težav, še vedno smo v krizi, in naša ocena tega predloga mora odražati trenutno stanje. Ukrepati moramo in upoštevati moramo, da morajo naši ukrepi vzbujati zaupanje v bančni sistem. To je ključnega pomena. Kot poročevalka se seveda zavedam, da je treba zadeve natančno preučiti in To sem tudi storila, kajti to je moja naloga, ker sem poročevalka. Ugotovila sem, da lahko ECB stori veliko. Vendar po trenutnem statutu ECB ima veliko odprtih možnosti, zato, da, zato lahko uložimo predloge sprememb, s katerimi bi okrepili ECB morda bo potrebna sprememba pogodbe v daljni prihodnosti, ampak ne želimo iti predaleč v prihodnost. Mislim, da sem vam podala nekaj smernic za razpravo, podala sem tudi svoje pomisleke v zvezi s trenutnim predlogom, povedala sem, kje menim, da ga je treba spremeniti, z veseljem bom prisluhnila predlogom kolegic in kolegov, kakor sem dejala, Odločimo se lahko za ECB. Če se bomo odločili za ECB, moramo upoštevati, da to vpliva tudi na celotno stanje. Sem poročevalka, zato mislim, da moramo pripraviti takšno poročilo, ki bo deležno podpore ne samo v tem odboru, ampak tudi širše v parlamentu. To bi lahko bil velik uspeh, če bi dosegli obsežno podporo za parlament. Zato želim slišati, kaj imajo povedati drugi. Hvala. Hvala lepa. imamo dve poročili, ki sta tesno povezani, zato sedaj dajem besedo gospodu Gigltu. Hvala lepa. To je ključno pomemben dosje. Pred kratkim smo govorili o nadzornem svežnju in to med vsemi skupinami to je bil proces, mm, kjer so sodelovali vsi v parlamentu po ene strani, svet pa je bil nekoliko nekonstruktiven. Vsi smo bili ponosni na rezultat, zato ker smo naredili korak proti skupnemu tržnemu nadzoru, to naj bi bil izhod iz krize, hitro pa se je izkazalo, da ima vse skupaj meje. Uh, pri predstavitvi s tremi predsedniki se je to jasno pokazalo. Vedno znova smo videli, kakšne omejitve ima ta dvojna struktura evropskega nadzornika in nacionalnih nadzornikov. In to je za davkoplačevalce tudi zelo drago. To se je izkazalo pri stresnih testih. Podatki so pokazali, da Realnost ne ustreza več našim pričakovanjem in državljani pričakujejo, da bomo nekaj storili v zvezi s tem. Svet je svojim sklepom nekaj storil. Pripravili so predlog v bančni uniji in ta cilj moramo podpreti, kajte to je v duhu tega, kar je parlament začel, želel že od začetka. Lahko rečem bolje pozno kot nikoli. Sedaj smo pod velikim časovnim pritiskom, kaj ti bančna unija in evropeizacija odločitev na tem področju so povezani z dostopom do ESM. Zato mora seveda veljati, da bomo imeti učinkovit evropski bančni organ za nadzor zagotoviti pa moramo tudi dostop do evropskih sredstev, zato moramo zagotoviti tudi evropski nadzor. To drži, vendar drži tudi, da smo v parlamentu pod velikim pritiskom. Ne glede na to pa moramo biti pozorni na to, da sami sebi ne bomo imali pristojnosti, svet pa si jih zagotavlja vedno več. V tem procesu se moramo vzeti svobodo, da bomo razpravljali tako, kot bi, če bi imeli dovolj časa. Evropeizacija bančnega nadzora mora povezovati več pomembnih ciljev. Prvič, seveda, učinkovitost sistema, nobenih nejasnosti, nobene multiplikacije struktur. Potrebujemo močen nadzorni organ z trdnimi pravicami ampak te močne pravice seveda zahtevajo tudi demokratični nadzor. Tudi, če bo to vključeno v ECB ali pod ECB, vseeno moramo zagotoviti demokratični nadzor, kajti ECB se lahko, ker je neodvisna na področju monetarne politike, odloča samostojno. Mo močan demokratični nadzor pa pomeni pet različnih stvari. To pomeni, da zagotovimo da bodo tudi posamezni poslanci lahko zastavljali vprašanja. To pomeni, da bomo dobili redna poročila in da lahko tudi ustno postavljamo vprašanja. To pomeni, da imamo pravico, da imenujemo predsednika tega organa za nadzor. To pomeni tudi, da bomo glasovali o proračunu za ta organ. Vse to bomo vzeli resno, če bodo zatem stale tudi sankcije. To pomeni, da lahko imamo pravico do določanja proračuna in imeti moramo tudi možnost do izrednih preiskav. Večino teh pravil imamo zato, ker smo sami vzpostavili nadzorni organ, ampak o ECB-u pa še nismo govorili, vsaj ne na tem področju in s tem problemom se bomo morali soočati. Seveda pa nas omejuje pogodba, naprimer člen 130 pogodba o delovanju Evropske unije, To pomeni, da ne smemo imeti evropskega nadzora brez demokratičnega nadzora. Prav tako moramo jasno ločevati med denarno politiko in fiskalno politiko. Jasno je, da tukaj obstajajo napetosti in da denarna politika ne sme škodovati fiskalni politiki in obratno. To velja tudi za nadzorni organ. Skupni trg bi moral biti podprt strani evropskih struktur, ampak ne za vse institucije enako. Najmanjša banka nekje na vasi ne potrebuje obiska iz Bruslja ali Frankfurta, ampak potrebuje nadzor na nekoliko bolj nacionalni ravni. Tiste institucije, ki bi lahko škodile evropski uniji, če bi propadle, pa morajo biti izpostavljene evropskemu nadzoru. Zato moramo imeti pristojnosti, da tam posredujemo. Lepo bi bilo, če bi nadzorni režim vključeval vse države članice. Naš sistem vključuje vse države članice in tako zaenkrat izgleda. In predlog, za katerega sem poročevalec sam, je takšen, da določene države članice ne bi sodelovali pri tem. To je še toliko sla, slabše, če so to pomembna finančna središča. To je seveda pomankljivost. Ta pomankljivost bi morala biti čim manjša. Nove strukture moramo pripraviti tako atraktivno, da se bodo vse države članice želele priključiti. To mora biti kot sladka pregreha. Vsaka država si mora želeti, da bi se vključila v ta nadzorni organ. Vse države si morajo želeti, da bi se vključile v to. Čim težje bi moralo biti doma razložiti, zakaj nekdo ne sodeluje pri tem. In tudi obratno. Čim bolj atraktivno bi morali narediti, da se države priključijo temu. Morebitna ločitev med nadzornimi organami, organi, še posebej na bančnem področju, je najslabše, kar si lahko želimo, kaj te države sedaj močno delajo na tem, da bi pripravile močno gospodarsko in valutno unijo. To je precedens, kajti to bi potem slabo vplivalo na skupni trg. Kot parlament imamo nalogo, da ta problem čim bolj omejimo. Čisto konkretno, kaj to pomeni za predlog v zvezi z Evropskim, Evropskim bančnim organom? Komisija je predlagala, da bi del odločitev prevzel posebni organ za odločanje, še posebej v kriznih razmerah. V teh primerih bi bila potrebna dvojna večina. Dvojna večina, seveda najprej v celoti, potem pa tudi z, bom razložil, oblikovali bodo nov odbor, v katerem bodo rezervirala mest, rezervirana posebna mesta za tiste, ki se ne priključijo sodelovanju. In če bo ta odbor sprejemal odločitve in če bi nadzorni svet odločitev zavrnil, potem bo šlo za ločeno glasovanje. To pomeni, da mora biti odločitev potrjena strani večine udeleženk in najmanj tri države neodeleženke morajo to potrditi. Zanima me, ali to zagotavlja ustrezne spodbude, naprimer za majhno državo članico. Majhna država članica bi se potem odločila, da sprejela bom eh, sodelovanje v tej strukturi, ali pa bo mala država članica menila, da bo več vpliva imela, če se ne priključi tej strukturi. Ampak zadeva bi morala biti obratna prednost mora biti za majhne države, da se priključi temu organu, ne pa da ostane zunaj. To je zelo pomembno. Enako velja tudi glede sedežev v upravnem odboru. Pri sklepčnosti moramo zagotoviti, da se uh, številke ustrezno uredijo in da bomo imeli fiksne številke, kajti če ne vemo, koliko držav se priključi sodelovanju, potem ne bomo vedeli, kaj se zgodi. Če se bodo vse države članice uh, vključile v sodelovanje, potem fiksno število posebnih mest ne bo imelo nobenega vloga, kajti najti bomo morali druge rešitve. Mislim tudi, da si moramo postaviti še eno vprašanje, ki je zelo težko si res lahko predstavljamo, da bi pri pomembnih vprašanjih, naprimer posredovanje pri sporih, lahko računali na ECB. Institucija, ki je pristojna za celoten skupni trg, ali ta institucija res lahko mm, posreduje z Evropskim bančnim organom, ki je odgovoren samo za evromoče, Na eni strani imamo ECB, kjer je na stotine delavcev, po drugi strani pa Evropski bančni organ, kjer je samo, samo malo delavcev. Kako bi to bilo medsebojno usklajeno? Če povzamem, parlament bi pri tem vprašanju moral ščititi Evropsko unijo, skupni trg in naše pravice. Zato moramo biti previdni, da ne bomo klonili pod časovnim pritiskom ali drugačnimi pritiski, kajti to bi lahko bil precedens za nadaljevanje razvoja na tem področju. Zato imamo zelo velik, veliko odgovornost in to odgovornost moramo vzeti resno. Vzeti si moramo čas, poskrbeti moramo, da bomo zagotovili čim več enotnosti med nami, kajti pri zadnjem nadzornem svežnju se je izkazalo, da ni samoumevno, da svet No, izvaja pritisk, potem pa sam prav tako hitro odloča. To sem sam doživel, ko govorimo o nacionalnih interesih, mora biti mm, ta parlament tisti, ki zagotavlja evropske interese, svet tega ne počne. Zato mislim, da moramo odigrati podobno vlogo kot takrat, zato se v zvezi s tem že veselim sodelovanja z gospod Tyson. Hvala. Najlepša hvala. Hvala tudi gospodu Gibldu. Začeli bomo s poročevalci v senci. Najprej poročevalci v senci gospe Tyson, na to gospoda Gibolda in tako naprej. Začeli bomo s gospodom Pitelo. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči. Govoril bom tudi torej, o predlogu gospe Tyson in o specifičnih nalogah za Evropsko centralno banko. Strinjam se z njenim pristopom, obenem pa je potrebno upoštevati tudi vse to, kar je dejal gospod Gigold. Ampak ta predlog za uredbo je dober začetek. Če nadzor zaupamo Evropski centralni banki, bomo s tem zagotovili homogenost To pomeni, da bodo temeljni eh, ravnovesja med bančnim tveganjem in suverenim tveganjem dobri. Tri točke bi rad povdaril. Prvič, to je omenila že gospa Tyson. Svet se je odločil, da na osnovi šestega odstavka 127. člena zagotovi ustrezno pravno podlago. Evropski parlament glede na ta predlog ne bi imel odločilne uloge pri projektu, kar je napaka. In tega ne pravim zgolj kot podpredsednik tega parlamenta. Resnično menim, da če želimo odigrati svojo zakonodajalsko ulogo, potem ne smemo pozabiti na sposobnosti, na znanje, ki smo ga zgradili v tem parlamentu v zadnjih letih. Drugič, nadzor. Kot veste, vse države članice ne izvajajo nadzora v sklopu centralnih bank. Naprimer Nemčija. Tam za to skrbi organ v sklopu Ministrstva za finance. Na te stvari ne smemo pozabiti. V razpravi se moramo torej posvetiti petemu členu uredbe, ki govori o tem, da morajo nacionalni organi odigrati svojo vlogo in pripravljati in pomagati Evropski centralni banki. 17. člen predloga uredbe, o katerem govorimo, govori o tem, da je Evropska centralna banka odgovorna parlamentu in svetu, ko opravlja nadzor. Sprašujem se naslednje, kako bo ta odgovornost izgotovljena v praksi? parlament bi bil izključen iz procesa imenovanja članov v upravni odbor tega novega nadzornega mehanizma Evropske centralne banke. Še en komentar. Predlog uredbe predvideva številne pristojnosti, ki jih bo imela Evropska centralna banka tukaj imamo naprimer vprašanje demokratičnega nadzora, ki ga je omenil gospod Gigold. Mislim, da lahko naredimo še korak naprej. Hvala. Hvala, gospod Balt. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da moramo najprej razjasniti, o čem bomo v naslednjih tednih in mesecih govorili in o čem ne. Uh, Pri obeh poročilih gre za predloge glede na enotni bančni nadzor za nič več in nič manj. To pa seveda ne pomeni, da že kar tako pozdravljamo idejo bančne unije. Nasprotno, potrebno je doseči premike tudi v svetu. In kar se tiče razvoja finančnih institucij, smo vedno znova to že zahtevali od komisije. A za temo pa imamo ločene dosjeje, to imamo pred sabo in dodatno imamo še poročilo na lasno pobudo Marian Tyson, v katerem razmišljamo o viziji za to področje. Obe temi sta gotovo povezani vsebinsko, da pa mislim, da ne smemo zapasti v skošnjavo in zadeve preveč mešati med sabo in tudi ne smemo poskušati v obeh nadzornih poročilih razjasniti stvari, ki ne spadajo v poročili. Sedaj pa, kar se nadzora tiče. Nasplošno se mi enotni nadzorni mehanizem zdi dobra ideja. Kriza je v zadnjih letih jasno pokazala, da evropsko sklajevanje, ki je obstajalo, ni zadoščalo in nismo mogli učinkovito se odzvati. Zato smo tudi že ustvarili novo nadzorno-finančno strukturo, ki je že začela delovati leta 2011 in kolega Gigolt je o tem že obširno spregovoril. Novi mehanizem ne sme dodajati k temu, tukaj moramo zagotoviti enotni nadzor. Nejasne ali prepletajoče se kompetence različnih institucij morajo biti nekaj, čemu se moramo izogniti. Seveda pa moramo potem imeti tudi usklajeno delovanje nadzornih mehanizmih sistemov nacionalnih držav članic in na evropski ravni, pa tudi novega mehanizma. Vključevanje vseh bank lahko pozdravimo, vendar pa ne smemo postaviti pod vprašaj kakršnega koli obstoječega poslovnega modela. Zato je potrebno najti sistem, ko bi nacionalni nadzorni organi in evropski nadzorni organ darovali v smislu subsidijarnosti na učinkovit način. Idealno bi nov mehanizem veljal za vse banke 27 terice, vendar pa vsi vemo, da bi bilo to politično zelo težko uveljaviti. Zato si iskreno zastavljamo vprašanje, kako verodostojen je enotni nadzor, ko pa ne bomo vključili ravno največjega finančnega središča Evropske unije. Kar se tiče sedeža novega organa pri Evropski centralni banki, za njej prid govori njen ogled, izkušnje pa tudi m, mm, povezave z ESRB. Zagotoviti moramo, da bo neodvisnost ECB strani politike in tudi industrija ostala zagotovljena in da ne bo prihajalo do konfliktov interesov v Evropski centralni banki, kar se monetarnih nalog tiče. Da bi se temu izognili, bi potrebovali tudi jasno ločevanje operativnih nalog od drugih. Tak model bi predidev, da ECB pristojna za nadzor EBA pa za odločitve proti takemu modelu pa govori večje birokratsko breme. V vsakem primeru mora biti zagotovljen nadzor sve, strani parlamenta in sveta. To tako pri pripravi tega instrumenta, kot tudi pri nadaljem delu. Enotni nadzorni mehanizem je zame korak k integraciji in to seveda mora biti tudi v skladu s tem, da ima parlament možnost nadzora nad tem postopkom. Veliko krat smo že opozorili na to in to bomo počeli tudi v prihodnje. Odločitev o ključnih delih nadzora samo v svetu ne zadošča. Legitimacija bančne unije se postavlja pod vprašaj, če tega ne bomo storili. In to še prav posebno včasih, ko velik del državljanov ne vidi več smisla ali se sprašuje o smislu Evropske unije. Zato ta časovni pritisk, ki se pojavlja, ni dober. Nova struktura ni hitra žito za evropsko krizo državnih dolgov. Seveda je potrebno dokapitalizirati banke preko e SM-a, vendar pa možna dokapitalizacija potrebuje tudi bolj učinkovit nadzor in ne samo enotni nadzor. O, sedaj nekateri pravijo, da imamo samo še tri mesece, da dokončamo zakonodajni postopek. To je že zelo ambiciozno. Potrebno je vzpostaviti potrebne strukture. da bi 1. januara 2014 že nadzorovali prve banke s tem mehanizmom, se mi zdi nerealistično. To je pokazalo tudi prvo zasedanje finančnih ministrov na to temo. Tako, tukaj bom končal, verjetno bi lahko dodal še kaj, vendar pa mislim, da je za prvo izmenjavo mnen in za prvi povzetek pregled mnen dovolj. Hvala lepa. Thank you. Najlepša hvala gospod Klinc. Hvala lepa. Predhodniki so že dejali, da je Evropski parlament tista institucija, ki ne samo pozdravlja enotni nadzorni mehanizem, ampak eh, jo ga je pred dvema letoma že zahteval. Zahtevali smo bolj odločen nadzor, kot smo sedaj dobili s tem enotnim nadzornim mehanizmom. Vprašanje pa je seveda sedaj ali je ECB pravo mesto, da opravlja ta nadzor. Takrat smo se zauzeli za to, da bi nadzor bil blizu ECB, ne pa pod okriljem ECB-ja. Dialog med ECB-jem in nadzornim organom je zelo pomemben, vendar pa če bo resnično pod okriljem ECB-ja, bo to pomenilo dve nevarnosti. Prvič, nekoč bo nekaj spodletelo. Nekdo bo naredil napako in tako tvegamo, da bomo škodili verodostojnosti ECB in drugič. Želimo si, da je ECB neodvisna institucija, da je odgovorna za monetarno politiko. Skodilo se bo, da bo v kriznih časih potrebno mobilizirati sredstva za reševanje ali podporo bankam. In to v času, ko še nimamo strukture za reševanje bank. To bo trajalo še veliko let. In do takrat bomo, hočeš nočeš, uporabljali sredstvo davkoplačevalcev. In potem pridejo v igro tudi finančni ministri in politika. Bojim se, da bi v takem primeru nadzor, ki bi naj bil odločilnega pomena, potekal pod političnim nadzorom finančnih ministrov in to ni v našem interesu. Tretja točka. Ko že govorimo o nadzoru, moramo še enkrat spregovoriti o naši zamisli, o kateri smo govorili že takrat. Ali bo zadoščalo, če bo evropski nadzor zagotovljen samo za bančni sektor? Banke so seveda zelo povezane potem tudi z drugimi panogami. Zato se sedaj zastavlja vprašanje, Werner, ali je ECB tisti pravi kraj, ali ne bi to moralo biti blizu, vendar poleg ECB kajti takrat bi potem lahko odgovarjali tako za banke kot za zavarovalnice. To se mi zdi pomembno vprašanje za prihodnost. Prehodniki so spregovorili o zelo veliko pomembnih vprašanjih in s tem mnenjem sem zadovoljen, pozdravljam ga, seveda je naš interes, da ne ustvarjamo ločnic v Evropski uniji. Paziti moramo to, da eh, bodo režimi, ki jih potrebuje evromoče, da bi stabilizirali evro, bili taki, da ne bi Evropska unija bila odrežena v takšni meri, neposredno bo povedal, da bodo Britanci opogumljeni, da bi na referendumu rekli, to je to, dovolj nam je in bomo izstopili iz Evropske unije. Temu se moramo izogniti in zato mislim, da je odločilnega pomena. kakšni bodo praktični mehanizmi odločanja in tudi eh, razdelitev pristojnosti. Sven Gigold je zelo podrobno eh, že govoril o tem. Resnično moramo paziti, da ne bomo ustvarjali struktur odločanja, ki bodo v bistvu govorile o tem, da koga ne želimo vključiti, ampak da bodo vključujoče. Vse države, ki so se odločile po mednarodnem pravu, da vstopijo v evromoče. In to je vseh 25 eh, držav članic razen Danske in Velike Britanije, da morajo biti vsi člani tega režima. Hm, to mora biti obvezujoče, saj boste pač morali prevzeti evro, kadarkoli že. In zato je potrebno pristopiti k temu režimu. Seveda pa je glavna težava ta, da je največje finančno središče London še vedno izuzet in to je tema, ki se jo moramo bolj podrobno ogledati, da ne bo prihajalo do škode. Potem nadalje. Načelo subsidijarnosti in sorazmernosti je potrebno upoštevati. Jasno je, da mora ta nova struktura nadzora imeti pristojnosti za vse banke evromoča najprej ali vseh udeleženih držav članic. V praksi pa bo do seveda zelo tesno to vključene tudi nacionalne nadzorne strukture. Imamo zelo veliko manjših poslovnih bank in hranilnic tudi v Nemčiji in seveda ne bodo potem vsakodnevno pod tem enotnim nadzorom. Vendar pa, ko gre za vprašanje, ali bo banka kot je Kastel ki je večja hranilnica, vendar pa je to zasebna banka, ali naj bi potem ta banka sedežem v Würzburgu izgubila licenco, potem mora to temeljno vprašanje biti na ravni tega novega organa. Pri vsakodnevnem poslovanju pa bo seveda Bafin opravljal nadzor, to je jasno. Še nekaj. Pri vzpostavitvi bančne unije bi nas zagotovili tri elemente. Enotni nadzor, prestrukturiranje, sklada za reševanje banke in potem boljši podporni sistem. Pri prekstrukturiranju sklada za reševanje bank moramo računati na to, da bo to dolgoročno. Najprej moramo videti, kako bo ta sklad možno svoj vzpostaviti v posameznih državah članicah in potem moramo paziti na to, da bomo imeli enotna pravila. Ne more biti tako, da rečemo, da imamo v eni državi pristojbino za banke, ki je tako opredeljena, v drugi drugačno in tako dalje, v nekaterih pa nič. Imeti moramo enake načela. Če smo realistični, lahko izhajamo iz tega, da bo trajalo deset let, da bi tak sklad dejansko razpolagal s takšnim kapitalom, da bi v kriznih časih lahko kaj postoril. In kar se zavarovanic tiče, sem odločno mnenja, da bi morali, kot smo že sporočevalci sence in sporočevalcem storili, da naj to ostane nacionalna pristojnost. Še veliko točk bi lahko omenil, vendar pa ne želim podrobno govoriti o tem, ker so to omenili že predhodniki. Morda še nekaj. Demokratična legitimnost in odgovornost. Smo v razmerah, ko je institucionalni zagon in so strukture odločanja v EU vedno bolj zapletene. Državljan ne ve več, kako Evropa deluje. To, kar počnemo z EIB na eni strani, z novim organom pri ECB na drugi strani, tudi ne bo olajšalo zadev. Zato smo zavezani zagotoviti, da bo državljan vsaj v Evropskem parlamentu videl organ, ki resnično izvaja nadzorno funkcijo in da bodo te institucije odgovorne nam. To je zaveza, ki jo moramo zagotoviti in potem velja to, kar je dejal Gigold. Seveda moramo potem pri podrobnostih imeti možnost uvesti posebne preiskave, možnost spraševanja in tako dalje smo pač suvereni in to je naša odgovornost. Hvala lepa. You, Najlepša hvala, gospod Klinc. Gospod Presedo se je že strinjal, da spregovori po gospodu Lambertu, ki mora pozneje oditi. Gospod Lambert, hvala, hvala, da ste mi dali besedo sedaj. Bom kratek in natančen. V fran francoščini pravimo, da ne smemo mešati navdušenja in odlašanja. Ne smemo se odločiti prehitro in vzpostaviti sistema, ki bo razpadel ob prvi krizi. Sam se s tem strinjam. Glede na to, da je to predpogoj za direktivo o dokapitalizaciji bank, škoda, ker s tem tvegamo, da se bomo osredotočili na napačne stvari. Razumem, kaj praviš, Marjan. Upoštevajte potrebno izjavo sveta, ki pravi, da je potrebno sodelovati z ECB. To ima svoje prednosti in svoje omejitve. Ampak glede na to, kar je dejal Sven, bi rad podal dva komentarja. Prvi komentar. Demokratska odgovornost in drugič enako sodelovanje držav članic evropskega območja in držav nečlanic evropskega območja. Ne smemo vzpostaviti dva sistema, dveh sistemov. Trenutni sistem povezan z ECB nam onemogoča, da bi opravili svojo nalogo. Če izberemo ECB, potem sprememo tudi te omejitve in bomo naredili vse, kar lahko, v skladu z enakim sodelovanjem in tako dalje. V nasprotnem primeru pa moramo zgoditi jasno demokratsko odgovornost in polno sodelovanje vseh in glede na to, če pravni konstrukt, konstrukt Evropske centralne banke to omogoča, bomo naredili tako, v nasprotnem primeru pa potrebujemo alternativo. Po mojem mnenju potrebujemo jasen pravni nasvet že na začetku procesa, ne pa na koncu ko bomo imeli nek pravni konstrukt, naši pravniki pa nam bodo povedali, da to preprosto ne bo delovalo v skladu s pogodbami. V tem primeru bomo morali sprejeti rešitve pod našimi standardi. Še nekaj bi rad povedal. Ta parlament je zagovarjal integrirano evropsko nadzorovanje, ne le bank, ampak tudi trgov, zavarovalnic in drugih. Vse to je močno povezano. Kaj, če bi naredili kaj v ECB, kar nam onemogoča to integracijo? Naprimer 27.6, ki prepoveduje sodelovanje ECB pri zavarovalnicah. Kaj naredimo v tem primeru? Ta sklop izločimo. sistem, ki ga bomo zgradili, mora imeti potencial za širitev. Že sedaj v začetku vemo, da pri zavarovalniških in finančnih trgih te širitve ne bomo mogli narediti, glede na odločitve, ki jih sprejemamo sedaj. Nočem prehitro sklepati, ampak menim, da moramo že sedaj zgodaj razumeti, kakšne so omejitve preuranjene odločitve sveta. Mislim, da so sedaj nekateri v svetu prav tako začeli dobivati pomisleke. Če kolektivno ugotovimo, da ta pravna podlaga ni prava, potem moramo zbrati pogum in dejati, da potrebujemo drugačne rešitve. Ne želim pa prehitro sklepati, če je odločitev sklepa napač, eh, sveta napačna ali ne. Hvala, sedaj pa gospod Posedo. I... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvaležen sem obima poročevalcema za njuni predstavitvi. Gre za svežen dveh predlogov, ki sta povezana predlog, ki se nanaša na Evropsko centralno banko in pa predlog reforme Evropskega bančnega organa. Vse države članice morajo razumeti, da potrebujemo sporazum, potrebujemo konsens. Gre za svežen. Vemo, kakšne so omejitve predlogov. Nismo imeli evropskega jamstvenega sistema, kar pomeni, da je tudi evropski nadzorni sistem teže vzpostaviti. Oblikovati moramo načela, dobro si bo gledati samo prakso in ugotoviti, kakšni so tehnični načini izvajanja ukrepov. Pogledali smo si mehanizme za nujne primere, za reševanje sporov, sedaj pa govorimo o začetku delovanja Evropskega nadzornega sistema. Jasno je, da je potrebno narediti korak naprej gre za vprašanje samega obstoja evrskega območja. Pri tem pa seveda nočem izključiti drugih ostalih držav članic. Evrsko območje je doseglo fiskalni dogovor. To pomeni, da mora biti dogovor sklenjen tudi v finančni sferi, ki vpliva na realno gospodarstvo. Res je, potrebno je narediti korak naprej. Včeraj je predsednik Evropske centralne banke v svojem govoru v Berlinu dejal, da mora Evropska centralna banka zagotoviti stabilnost cen. In kako to naj naredi? Vplivati mora na stroške kreditov obstajajo velike razlike med državami članicami. Evropska unija potrebuje bančno unijo, če želi preživeti. In tukaj se spet pojavlja vprašanje cen kreditov. Ne želimo poplav finančnih sredstev od zunaj. Poskrbeti moramo tudi, da ne bo moralnega hazarda da ne bodo na koncu davkoplačevalci tisti, ki bodo vse plačali. Evropska centralna banka je podala predlog, da bi bila organizacija oziroma organ, ki skrbi za nadzor. Večina držav članice je pripravljena na to. Tudi sami smo Evropski centralni banki dali ulogo pri makronadzoru preceden smo torej že postavili, ko gre za pristojnosti pri nadzoru. Govoriti moramo tudi o porazdelitvi pristojnosti in odgovornosti. Takšen evropski nadzor ni enak bonitetnemu nadzoru države članice morajo imeti na voljo druge mehanizme. ki jih ne najdemo v evropskem območju. Ampak porazdelitev nalog mora biti jasna. Evropski parlament mora imeti ustrezen nadzor pod enakimi pogoji, ki veljajo za države članice in zato moramo delati. za katere banke naj bi veljal nadzor v bančni uniji? Po mojem mnenju, za vse v sistemu. Težave se ne pojavijo le pri velikih bankah. Včasih težave izvirajo iz manjših bank. Nadzor mora Evropska centralna banka upravljati na enak način za vse. Imamo Evropski centralni organ, sodelovati pa bi morali z vsemi nacionalnimi nadzornimi organi v eni skupni enotni strukturi. Spremenili bi le porazdelitev posameznih elementov v tej strukturi. Zanimiva je tudi zamisel o bančni uniji v povezavi z državami, ki niso članice evropskega območja. Te morajo imeti določeno vlogo. Bančna unija je bistvenega pomena za evropsko območje. Obenem pa bo sodelovanje z državami članicami, ki si želijo sodelovati pri tem, okrepilo sam bančni in finančni trg. Zato potrebujemo tudi strukture, ki bodo omogočale to vrstno sodelovanje. Obstaja torej potreba po večji legitimnosti in demokratskemu nadzoru. Demokratskem nadzoru bančne unije. Začeti moramo zdaj, takoj, ko se pogovarjamo o tem svežnju. obstaja torej potreba, da zgradimo dobre temelje že v samem začetku. Pozitivno pristopam. Hvala, gospa Gular. Mislim, da je ni tukaj. Potem pa besedo predam gospodu Strižičku, ki je poročevalec v senci za obe poročili. Izvolite. Rajci. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Mislim, že ta debata. O... Po mojem mnenju je ta razprava tista prava razprava, ki jo moramo imeti. Obe poročili moramo obravnavati sočasno razprava o poročilih Tyson in Giggold teče usporedno. Hvaležen sem za takšen pristop. Gledam okoli po dvorani, ugotavljam, da vse politične skupine v parlamentu stopajo skupaj, da so pred enakimi izzivi. Smo predstavniki člani cevrskega območja in ne člani cevrskega območja. Verjetno imate enake argumente v svojih političnih skupinah, kot jih imam sam v svoji politični skupini. Sam moram govoriti za gospoda Epinga v imenu, njegovem imenu. v njegovi državi je evropski bančni nadzor primeren. Ampak za en in za druge evropske poslance se še vedno postavlja vprašanje, kako robusten naj bo ta nadzor. razprava o evropskem nadzornem mehanizmu je jasna. Gre za vprašanje področja uporabe. Nekateri pravite, da bi moral ta nadzor obstajati za celotno evromoče, za celotno Evropsko unijo. Nekateri pravite, da naj bi nadzor veljal za tiste, ki želijo sodelovati. Ampak ni vse tako črno-belo spoštujem odločitev 17 držav članic evropskega območja. Ampak tisti, ki smo zunaj teh, te skupine, menimo, da bi morali nacionalni organi ohraniti svoje pristojnosti pri nadzoru. Kakšne pristojnosti bodo še imeli nacionalni nadzorni organi? Kot sem dejal že tekom zadnje razprave, kdo bo imel zadnjo besedo? nekaj je razpravljati o pristojnostih centralnega nadzornega organa, ampak ne smemo pozabiti na pristojnosti nacionalnih nadzornih organov, ki so opredeljene v posameznih ustavah, ustavah držav članic in centralne banke in centralni nadzorni organi v teh državah so v skladu z ustavami odgovorni za nadzor in za finančno stabilnost držav. To ni nepomembna zadeva. Ne strinjam se vedno z zelenim Filipom Lambrecom, ampak prav ima. To je tisto temeljno vprašanje. Ne smemo postopati prehitro. Vzeti si moramo dovolj časa za razmislek. Popolnoma se strinjam s tem. Še nekaj manjših komentarjev v povezavi s tem, kar smo danes dopoldan slišali. Naj začnem s predstavitvijo gospoda Gigolda. Govoril je o demokratski legitimnosti celotnega procesa. Če sem si prav zapisal, je naštel pet korakov, ki vodijo k demokratski legitimnosti. Ne želim dejati, gospod Gigol, če je to eh, napačna ali prava odločitev, ampak zdi se mi, da je to dobra osnova za nadaljno analizo. Drugič. Supranacionalen nadzorni mehanizem bo zahteval spremembo pogodb. Pogodbe pa lahko spremenimo zgolj, če ob tem ustrezno obvestimo nacionalne parlamente. In teh danes v razpravi ni še nihče omenil. Državljani v posameznih državah članicah, voljivci bodo imeli na to možnost, da se odločijo. Ne pravim, da bi morali imeti bančno unijo ali pa da je ne bi smeli imeti. To je zadeva, o kateri bodo odločili državljani in državljanke. Ob tem, ko oblikujemo naše predloge sprememb, bi morali zagotoviti, ravnotežje volivnih pravic v Evropskem bančnem organu. Obstajati mora ravnotežje med članicami evropskega območja in nečlanicami. Paziti moramo, da nečlanice, ki so ranljivejša skupina, ne bodo vsakič preglasovane. To ne bi bilo v skladu z demokratskim procesom. To se ne sme zgoditi. Mislim, da se gospa Tyson zaveda tvegan, ki so povezana z dajanjem več pristojnosti Evropski centralni banki. Gre za vprašanje nacionalnih nadzornih organov. To je tisto temeljno bistveno vprašanje. Tisti, v Evropi, ki imamo takšne nacionalne nadzorne organe, bomo uporabili možnost predlogov sprememb za to, da bomo zagotovili, da bodo imeli nacionalni nadzorni organi zadnjo besedo. Dovolite mi še zadnji komentar. Predlagam, da v razpravi o enotnem nadzornem mehanizmu ne govorimo o tem kot o izoliranem fenomenu. Obene moramo govoriti tudi o fiskalni in monetarni uniji, ki pa je ne moremo imeti brez politične unije. Politične, politične cilji sredine morajo biti okrepljeni. Potrebni bodo dodatni ukrepi, ki bodo vodili k politični uniji, zato zahtevamo demokratični mandat. Državljani in državljanke v državah članica so tisti, ki se bodo odločili. Oni se, bodo, se bodo odločili, v katero smer bo šla Evropa. To je moj prispevek. Hvala za pozornost. No, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Klute poročevalec v senci za obi poročili. Hvala lepa. Mislim, da sem lahko relativno kratek, veliko je bilo že povedanega in vse skupaj je precej povezano dosledno in tudi ne bom govoril čisto o drugi smeri. Na splošno se mi zdi bančna unija smiselna in potrebna. Tukaj to ni vprašanje, ne moremo imeti enotnega trga, ne da bi tudi bančnega sektorja vključili v to sicer nam bo spodletelo, to je pokazala kriza. Vprašanje pa je, kako lahko se skupaj organiziramo in kako naj to storimo. Mislim, da so temeljne točke že bile navedene. Sam sem nekoliko skeptičen, da bi naj nadzor bil pri ECB. Razlogi so bili navedeni. Poročilo Gigolda je že jasno izrečeno, kako kompleksno je sodelovanje EB in ECB. Tukaj gre samo za struktur, strukturen opis, če pa si potem predstavljamo, da bomo imeli različne osebe, ki morajo potem tudi na osebni ravni sodelovati, potem si lahko predstavljamo, da bo oblika, kot je to v predlogu komisije, zelo eksplozivna in bo potencial za to, da nam ne bo uspelo velik. To je zame veliko vprašanje, ali je resnično smiselno v ECB vzpostavljati še en nadzorni nivo, poleg nadzornih institucij, ki jih že imamo. Tukaj bomo imeli težav z usklajevanjem tudi med temi inštitucijami, pa tudi med državami članicami. To je splošno vprašanje enotni nadzor je potreben, to je jasno. Nekoliko težavno pa je in to je povezano z dodelitvijo ECB. Če bomo to dodelili ECB, nadzor, ki bo ločen na evromoče in ne evromoče, potem mislim, da bomo imeli enotni trg, ker imamo sistemske težave, potem mislim, da to ne bo dobro. V poročilu Marjan Tyson lahko izpostavim, da se moramo izogibati regulativni arbitraži, vendar pa se potem seveda postavlja vprašanje, ali ne odpiramo vrat ravno zato, če bomo imeli to ločeno. Potem se temu ne bo enostavno izogniti. Tukaj sem skeptičen, ali je to smiselno, da bi to dodelili ECB in moji predlogi sprememb bodo šli v to smer, da ne bi ECB dobila te naloge, temveč da bi okrepili EBO, prav tako lahko povem to, kar je dejal gospod Balc, da je pomembno, da morajo vse banke biti nadzorovane. Seveda pa mora biti to tudi storjeno po stopnjah. Ne sme se zgoditi, da bi različne banke, ki jih imamo na nacionalni ravni za druge manjše banke, hranilnice, ki dobro delujejo, ki so stabilne in ki niso prispevale k krizi, ki so dobro prebrodile krizo, paziti moramo, da ne bomo teh struktur razbili. To se mi zdi pomembna točka. Demokratični nadzor, odgovornost parlamentu, to je popolnoma jasno, je potrebno zagotoviti, to lahko tudi sam izpostavim. Veliko vprašanje za me, pa je, to smo v enem poročilu že imeli na dnevnem redu, imamo celoten sektor senčnega bančništva, kaj bomo storili tem, s tem. To ne spada v to in mislim, da je ključnega pomena, da tudi o tem govorimo, kaj nam bo pa pomagalo, če bomo dejansko regulirali banke, potem pa senčnega dela sive cone bančnega področja ne bomo uredili. Tukaj je potrebno zagotoviti pozitivno regulativo in urejenost. Zato se moramo lotiti tudi tega fenomena in moramo se skupaj uskladiti. Torej, toliko z moje strani za enkrat. Hvala lepa. Now, uh... Hvala lepa. Tako sedaj pa se znam osem kolegov, ki so želeli spregovoriti. Uh, have... Na srečo imamo dovolj časa vendar pa prosil bi vas, da poskušate biti kratki. Prav tako je gospa Gular poročevalka v senci in prosila nas je. A, ste že tu, prosim. Če ste pripravljeni, lahko kar spregovorite, če pa želite, lahko tudi na koncu. Prosim. So, ne želim vas motiti, morala sem se javiti na telefonski klic. Bom na koncu, če želijo sedaj kolegi. Gospod Langen. Danke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo veliko ustreznih argumentov je že bilo navedenih. Prvi argument z moje strani je pravna podlaga. Pravna podlaga je taka, da ne more ECB imeti celotnega nadzora. Kaj ti v ustreznem členu piše, da določene naloge v soglasnem sklepu bančnega nadzora z izjemo zavarovalnic lahko prenesemo na ECB. To ni pravna podlaga za celovit prenos nadzora na ECB. To je prvi pravni razlog. To je tako pomembno, da ga ne smemo pozabiti. Drugič, dejstvo, da je komisija to storila, zahteva od nas odziv. Kajti pomisleki proti prenosu na ECB so že bile izrečeni, gredo še dlje. Konflikt interesov med finančnim nadzorom in eh, monetarno politiko, centralne banke in nadzorne funkcije se mešajo in tako se eh, poveča tveganje. Vprašanje demokratične legitimnosti, o tem smo tudi govorili, ne morem si predstavljati, da bi direktor, ki je odgovoren za monetarno politiko, lahko prevzel tudi bančni nadzor. Torej, imeti moramo popolnoma ločene strukture od struktur ECB. Četrtič, to bi rad sam predlagal, demokratični nadzor ne. Zadošča potrebno je prisluhniti, morajo biti nam odgovorni. Po mojem mnenju moramo tako podobno, kot je tudi pri Bafinu, nemškem bančnem nadzornem organu, imeti možnost, da bi tudi vsaj trije poslanci sedeli v tem organu. In po naših razpravah, ki smo jih imeli, tudi vsaj ena ženska, šef tega organa, mora biti izvoljen strani parlamenta. In eh, ne smemo tega samo vzeti na znanje. Tretjič, časovni razpored je popolnoma ne ustrezen. Sedaj imamo 57 mož v organu ECB in potem imajo tudi še nekaj strokovnega sebe, ki ga lahko uporabijo, vendar pa nadzor za banke, borze v nacionalnih državah članicah in tudi za zavarovanice imajo vse skupaj 53 tisoč osebja. Torej, popolnoma napak bi bilo, če bi dejali, da bi najpomembnejšo nalogo na bančnem področju prenesenja ECB, ne da bi imeli dovolj časa govoriti o ločevanju teh nalog in tudi o tem, da izkoristimo strokovno znanje. Zato je moja analiza drugačna kot tista nekaterih kolegov, ki smo jo slišali. ECB po 127. členu 6. odstavek mora dodatne moče dobiti, da, to je res, vendar pa izvajanje izvedbenih določb mora ostati pri nacionalnih organih in pri EBI. Kako smešna je uredba EBA, naj pokažem s citatom. Tukaj je zapisano, da je sodelovanje z ECB in EBO tako. EBA je lahko dejavna pri olajšanju, lahko uskljuje in se povabi kot opazovalka. Pa to ni nič. Tu sploh ni opolnomočenja. vse skupaj se degradira na pomoč ECB, tudi EBA in zato je moj postop drugačen. Če sedaj eh, vodimo skupaj pogajanja, moramo zreducirati ECB na to, kar je pravno možno, to je prvič in drugič, moramo pritisniti na to, da bi v enotnem finančnem trgu EBA dobila glavne pristojnosti. Zato smo se borili, sedaj pa tega ne želimo več. In kaj nam pomaga pač enotni bančni nadzor, če 60 odstotkov trga, torej Velika Britanija, 60 odstotkov finančnega trga ostane izven tega nadzora. Potem nismo dosegli enotnega nadzora, ravno sprotno. Dosegli smo delitev Evrope, delitev, ki je lahko eksplozivna. Obrazložitev komisije za uredbo sveta, sedaj citiram. Tukaj komisija pravi na drugi strani, na vrhu ECOFIN-a so pozvali komisijo, da bi nakratko predlagala enotni nadzorni mehanizem. Takoj, ko bomo imeli tak mehanizem za banke evroobmoča vzpostavljen, bi ESM po sklepu imela možnost dokapitalizirati banke neposredno. Torej, vidimo, kakšen je ta predlog predlog je tak, da bi še prav posebno primer Španije omogočal neposredno dokapitalizacijo španske banke, kajti Španija ne želi podati navadnega, navadne prošnje za pomoč. In tako se bo kršilo pravo in tudi delitev finančnega trga Evrope bo pod vprašanjem. ECB bi moral potem v kratkem nadzirati 6200 bank v Evropski uniji, tudi manjše banke, regionalne banke. To se mi zdi popolnoma neustrezno. To mora biti še vedno v pristojnosti držav članic in Velika Britanija bo poskrbela za to, da se bo to zgodilo. Kajti sklep po 127. členu 6. odstavek mora biti soglasen. To je najmanjši skupni imenovalec in to je seveda potem potencial za. Mm, to, da se lahko pritiska na druge države. Potrebno je to gledati se veliko bolj kritično in tudi kar se pristojnosti tiče, te je potrebno nekoliko spremeniti. ECB je potrebno zagotoviti nadzorne naloge, tako kot si želi Španija in to zahteva tudi povezave z EBA. To je upravičeno, vendar pa glavne naloge nadzora morajo biti prenešene na EBO. Tam potem imamo tudi pristojnosti soodločene, kot je to zagotovljeno, kot to mora biti. Nimamo pa tega zagotovljenega uredbi sveta, kot je to zaenkrat na mizi. In to ne samo zaradi krize. To je sedaj samo zato, ker govori komisija, da sta banke Northern Rock mal manjši regionalni banki. Dexia je bila velika banka, zelo veliko prometa imela. Preden so ustanovili slabo banko, Bankija ima tudi zelo visoko bilanco in tudi Northern Rock, preden je bankrotirala, je imela 150 milijard evrov. To niso torej majhne regionalne banke. V naših predpisih za finančne institucije pa imamo majo 70 milijard evrov. Na tem je to že velika bančna ustanova. Če bi to dopolnili, bi glede na to, kar smo slišali strani predsednika ECB, na zaprti seji, da moramo najti matrico, bilančno vsoto, čezmejne dejavnosti, investicije. Potem lahko gremo tudi pod 70 milijard evrov, če banke spolnjujejo te tri pogoje. In to je pristop za smiseln bančni nadzor, ki bo upoštevala izkušnje nacionalnih organov in tudi Ebe, ki jih počasi pridobiva. Hvala lepa. Langen, Hvala lepa, gospod Langen. Naj nadaljujem s tem sestankom. Hockmark. Gospod Hockmark. Um... Hvala lepa, predsedoči. Vesel sem, da lahko povem, da se strinjam z večino, kar je bilo rečeno danes zjutraj. To so zelo pomembne misli. Najprej mislim, da moramo gotoviti, da tvegamo delitev unije in da bomo oslabili, namesto da bi jo okrepili. To pravim zato, ker tudi če bi vzpostavili strukturo v uniji in so naši nameni najboljši, potem vedno dobimo lastno logiko te inštitucije, lasten način delovanja in razmišljanja. In to lahko ogrozi unijo, pomeni razdrobitev ne samo finančnih trgov, kar se tiče pravil, kar se tiče tega, da se držimo pravil, pa tudi razdrobitev enotnega trga samega. Kajti, ko spostavimo politični organ in ko začnemo s postopkom, stvegamo, da se bo to kar nadaljevalo. Vendar pa rad bi povedal tudi sledeče. In tukaj se navezujem na gospoda Langna. Mislim, da je enostavno, preprosto videti in razumeti, da potrebujemo boljši nadzor. Vendar pa, ko sem poslušal nekaj posredovan danes in če si gledam nekatere predloge, ki jih imamo, zgleda tako, kot da ignoriramo dejstvo in seveda se bomo razkrili nos, da že imamo nadzor v Evropski uniji. Na nacionalni ravni in po zakonodaji, ki smo jo pripravili pred letom. Torej, ne govorimo o nadzoru, kot da ga še ni, kot da moramo vse skupaj spostaviti na novo. Zagotovili moramo, da bo nadzor boljši, upajmo boljši, kot je do sedaj. In to ne samo zato, ker spostavljamo novo institucijo ali kaj je za prenos. Pomembno je to storiti, vendar pa, če sedaj spostavljamo strukturo za nadzor, ki bo po naravi skočevala polovico finančnega trga v Evropski uniji. In pri nas so finančni trgi zelo povezani. Potem bomo ustvarili več nadzornih težav, kot jih bomo rešili. Ne? Podam samo primer, gospod predsedujoči. Na nordijskem področju so finančni trgi zelo, zelo prepleteni. Švedska, Danska, Finska, Norveška, Estonija, Latvija, Litva. zelo povezani, kar se tiče bank, finančnih storitev, zavarovanja in bors. Torej gre za zelo tesno povezanost. A, če bomo sedaj imeli nadzorno strukturo, ki bo izključevala polovico teh trgov, bo to nesmiselno. Kar pravim, pa ni argument proti temu, da ne bi imeli odločnega nadzornega organa v nekaterih državah članicah. Ne smemo pa sprejeti dejstva, da bi razvili strukturo, ki bo nekako poljubna, da se bodo lahko nekateri izognili nadzoru. Naš glavni cilj je, da zagotovimo, da finančni nadzor deluje učinkovito, pa tudi, da imamo skupno enotno evropsko institucijo, ki bo to izvajala. To lahko storimo na različne načine. Ne delamo pa si otvar, da bomo boljši nadzor, kot ga imamo, dosegli kar tako. Danes imamo 27 nacionalnih organov in EBA. Zagotoviti moramo, da bo nadzor bolj učinkovit. Če želimo kaj dodeliti ECB, seveda gre za vprašanje, ali lahko damo dvojno nalogo ECB, da pa če bi dodali, potem mora to biti strukturirano tako, da ne bomo izgubili možnosti in učinkovitost, ki smo jo dosegli zebo. Tako da moramo biti previdni, nič ne smemo vzeti kar za samo po sebi umevno, samo zato, ker ustvarjamo novo strukturo, še ne bomo imeli boljšega nadzora. Porabiti moramo to, kar imamo in delovati postopno. To je smiselno in modro. Levica in desnica v odboru, mislim, da govorite to in to, mislim, da je dobra podlaga za naše nadaljne delo. Hvala lepa. Thank you. Mrs. Elisa. Hvala lepa, gospa Elisa. Obrigada. Sr. Presidente, eu acho que estamos num debate. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, mislim, da je razprava danes zelo pomembna. Poleg vsega, kar je že bilo izrečeno, bi želela spregovoriti o treh, štirih vprašanjih tukaj v Evropskem parlamentu. smo dosegli široko soglasje glede vprašanj, ki so neposredno povezana s tem. Enotni smo bili, ko smo se strinjali glede zamisli o enotnem nadzornem mehanizmu, o skladu za sanacijo in reševanje bank. To je bilo junija. Od takrat smo imeli zelo veliko pobud, vendar pa sedaj smo šele prišli do otipljivih, pravih zakonodajnih predlogov komisije. In ti morajo biti dosledni drug z drugim. Evropski parlament mora zagotoviti to doslednost. Kar se tiče sklada za reševanje in okrevanje bank, imamo sedaj nova pooblastila, ki bi jih naj dobile nove institucije. Gre za ECB in EBA in kot parlament pripravlja svoje stališče glede tega, smo že glasovali za predvsej pristojnosti za EBO, kajti igrala bo ključno vlogo pri nadzoru in tudi pri upravljanju stečajev. Šlo bo torej za to, da bomo skušali se postaviti po robo sistemskim tveganjem. Kar se tiče pristojnosti ECB v evromočo, tukaj imamo veliko prednost saj na dveh področjih. Najprej, ta institucija je odločna, ima možnost se odzvati, je močna institucija in ima visok ugled. Tako da moramo biti zelo, zelo previdni kako lahko ECB uporabi te, ta svoja pooblastila. Seveda se zavedam pomena med ločevanjem dela ECB in eh, nadzorno ravnjo. Glede na to, kar so dejali predhodniki, bi dejala, da je morda ena možnost, morda edina možnost ta, da bi hitreje uskladili nadzorne prakse znotraj in izven evromoča. To pa seveda ne pomeni, da moramo spodkopati enotni trg. Te težave lahko razrešimo. To doslednost lahko zagotovimo tudi znotraj evromoča, kajti Evropska centralna banka lahko združi različne nacionalne kulture, prakse na področju nadzora tako da moramo še naprej pozivati potem k temu, da bi ukrepili ECB, istočasno pa moramo prepoznati tudi nacionalne nadzorne organe kot zelo pomemben element celotne nadzorne kulture v Evropi. Potem pridemo do vprašanja nadzora bank in zavarovalnic, pa tudi senčnega bančništva. O tem smo že govorili tudi prejšnji teden na predstavitvi. O bančnih konglomeratih je težav predvsej, kako se izvaja nadzor strani ECB. Pomembno je zagotoviti, da bo centralna banka resnično nadvisna. Ko se mora odločati o usodi določene banke, lahko govorimo o banki sistemskega pomena za določeno državo članico, potem gre za občutljivo vprašanje, ki jih je potrebno razrešiti. Potrebno je upoštevati pritožbene mehanizme, pogosto prihaja do pogajen in včasih je potem nacionalni interes zelo prizadet. Kako lahko torej preidemo teh intervencij na začetku do schem za reševanje bank. Kako se lahko premaknemo na proračunske vprašanja, pa se dopuštevamo tudi vse banke, ki so že v stečaju. Torej, z drugimi besedami, Evropska in nacionalna raven nadzora si morata ogledati predvsem države, ki delujejo v več kot eni državi. In potrebujemo potem načrte za reševanje bank, teh bank. Dejansko praktično reševanje pa ne bi izvajala ECB, ampak bi to počeli organi, ki bi bili spostavljeni za to in to moramo potem bolj podrobno dodelati. Ko govorimo o enotnem nadzornem organu, kako lahko to deluje v praksi? Države članice bodo morda izračunali, koliko je potrebno za reševanje, morda pa ne bodo imeli dovolj vpliva in pooblastil za ukrepanje. In potem pridemo do vloge EBA, EBA bo imela pomembno nalogo pri tem, da bo ustvarjala skupno kulturo pri nadzoru reševanja bank. To je nekaj, čemur do sedaj še nismo namenili dovolj pozornosti. Prav tako moramo razmisliti tudi o naših okrepih. Naslednji mesec ali naslednjih tednih bomo imeli rezultate poročila. Oktobra bomo izvedli za nove korake pri izgradnju spostaviti bančne unije. Torej naša strategija kot parlamenta mora biti opredeljena tako, da bomo pozorni na politične rešitve, ki se pripravljajo, tako da ne bomo izuzeti iz celotnega postopka, pomembno vlogo moramo odigrati in potrebno je nadzirati celoten postopek. Kajti ta sistem bo vedno bolj racionaliziran. Mislim, da moramo biti zelo dejavni, zelo modri, zato da bomo zagotovili, da bo na koncu postopka možno najti rešitev za naše težave. Ne moramo kar tako reči, da je sistem v celoti spodletelo. Tako plačevalski so morali nameniti veliko sredstev za reševanje bank. Ne moramo pa sedaj nadaljevati s to potjo, ne moramo dejati, da bodo eh, majhni postopni koraki rešili celotno zadevo. Potrebno je vzpostaviti območje, kjer bomo vsi ukrepali skupaj. Zelo previdni moramo biti. Hvala lepa. Now, uh, please, In... Hvala lepa, sedaj pa gospod Infeld. Uh, ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik denk dat de discussie wel duidelijk maakt dat. Um Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je jasno, da smo v dilemi. Po eni strani želimo najti hitro rešitev, zato razmišljamo o ECB, po drugi strani pa vemo, da je to tudi problematično. To je rešitev, ki nam bo šla dovolj daleč. Trenutno smo pod pritiskom da bi sprejeli možnost, ki se lahko nadaljuje v nedogled. Zanima me, ali lahko sprejmemo kakšno začasno rešitev. Rekli bi, da moramo sprejeti kratkoročno rešitev. Na kratek rok je ECB edina institucija, ki lahko hitro ukrepa. Dogovorili pa bi se lahko o časovnici, v okviru katere bi na koncu dobili takšno rešitev, kot si jo želimo. Naprimer, predvideli bi lahko Da. ECB ukrepa tako, da bi kasneje zadevo preoblikovali v celovit sistem. Tehnično sicer ne vem, kakšne možnosti imamo, mislim pa, da so nas sedaj potisnili v kot. Sedaj nas silijo, da sprejmemo določene ukrepe, ki jih drugače ne bi sprejeli. Nobenega jamstva pa ni, da bomo na koncu dobili tak sistem za nadzor bančništva, kot si ga želimo. Mislim, da bi morali poiskati neke vrste prehodno rešitev na kratek rok, bi zagotovili ECB, potem pa bi iskali druge rešitve. Hvala. Thank you, Mrs. Corin. Yes, sir. Gospa Corin, hvala lepa. Veliko smo že slišali, podariti pa želim troje. Ne smemo podcenjevati, kako nujno je, da dosežemo občuten napredek, zato da zagotovimo enotni napredek organ za nadzor bančništva. Ne. Soočamo se le, le z državnim dolgom, ampak z nezaupanjem v našem bančnem sistemu. To presega banki od Dexio in tako naprej, Werner. Mislim, da tukaj res govorimo o nujnem ukrepanju. Pravne ocene, ki sem jih videla, po mojem mnenju govorijo v prid temu, da nima smisla izpodbijati predloga ECB, ampak predlogi niso zreli, moramo jih še predelati. Mislim pa, da je zelo pomembno, da jih obravnavamo skupaj. To pomeni, da parlament oboje obravnava skupaj, tako kot v šestrčku. Imeli smo nekaj predlogov, ki so temeljili na pogodbi in pravici do soodločanja. Pri dveh to ni veljalo, ampak svet jih je obravnaval skupaj. Zanima me, kaj naši poročevalci menijo, ali komisija in svet to že sprejemata. Predsednik Barozo je rekel, da to želi obravnavati kot svežen, ampak to je zelo pomembno, kajti ta dva predloga sta popolnoma povezana. Kar zadeva predlog ECB, poročevalci, gospod Balc in drugi so že povedali, da je razlika med neodvisnostjo na monetarnem področju in nalogo nadzornika. To razliko moramo pravno bolje zagotoviti, enako pa velja tudi za odgovornost. Odgovornost mora biti močnejša, gre za demokratično odgovornost. Tudi to, kar je povedal Sven, je nekaj, kar lahko podprem. Veliko dela moramo torej še opraviti. Mislim pa, da moramo imeti model, ki bo rasel. Vedno več mora biti bank in držav, ki sodelujejo v tem. To bo trajalo nekaj časa, ampak mislim, da je ključnega pomena, da zagotovimo sistem, ki bo vključeval vse ali čim več držav članic. Prav tako jih moramo spodbuditi, da države sodelujejo v tem. To moramo razširiti na vse banke. Pri manjših bankah bi naloga ECB seveda bila manjša kot za sistemsko pomembne banke, ampak vse banke bi morale biti v istem sistemu. Moj glavni pomislek je naslednji. Če obravnavamo ta dva predloga, bosta ta dva predloga spodkopala položaj Eba. Jezik je sicer lep, Eba je odgovoren za enotni pravilnik in izvajanje, ampak ko govorimo o ECB in o kapitalskih zahtevah ter drugih vidikih, to pomeni, da spodkopavamo položaj Eba. Sedaj so ta vprašanja v rokah nacionalnih odločitev in če bomo to prenesli na raven Evropske centralne banke, je jasno, kdo bo držal v rokah karte v zvezi s pravilnikom. To je velik pomislek, to moramo natančno preučiti, kaj ti ohranitev skupnega trga je nekaj, za kar si moramo vsi prizadevati. Strinjam se z vsemi tistimi, ki pravijo, da potrebujemo čas kakovost je bolj pomembna od hitrosti, ampak mislim, da moramo poskusiti ohraniti kakovost, pa vendar poskusiti nekoliko pospešiti, kajti problemi v realnosti v Evropi so še vedno zelo resni, zato moramo sprejeti kredibilne korake. Želimo, da bi nas kot parlament jemali resno, zato moramo zadeve početi z ustrezno hitrostjo. Hvala. Mr. Um, eh, Andrew Duff, please. Gospod Duff. Uh, President, uh, uh, thank you very much. I am... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prihajam iz odbora za zonanje zadeve oziroma iz odbora za ustavne zadeve in prinašam tople pozdrave. Pa tudi opozorilo. Po mojem mnenju, trenutni predlogi komisije predstavljajo resne probleme za gospodarsko upravljanje Evropske unije. Največji pomislek je, kako bomo zagotovili da bo nadzorna funkcija tega organa pregledna in odgovorna in ob tem ohranila neodvisnost na področju monetarne politike. To velja za ECB. Obstajajo tudi pravosodni pomisleki. Pojavlja se tudi problem kitajskega zidu, gospa Tyson bi morala poskusiti bolje opredeliti tak kitajski zid v okviru ECB. Obstajajo pa tudi zunanji problemi, o katerih so govorili številni poslanci To velja v odnosih z Evropskim parlamentom, kot tudi za nacionalne parlamente. Vedeti moramo tudi, da nimamo dveh vrst držav članic, ampak tri. Imamo tiste, ki so v evroobmočju in tiste, ki prihajajo v evroobmočje. Te pa se spet delijo med tiste, ki imajo neodvisen bančni sektor in tiste, ki nimajo in tretja skupina so države, ki so zunaj. In ti, ki so zunaj, so zelo pomembni. Kaj ti? Eno od teh držav ima največji delež evropskih finančnih trgov. Počasi prihajam do sklepa, da bi morali razmisliti o radikalni alternativi. Ta je, da bi pripravili vseobsegajoč Evropski organ za finančne storitve. Ta bi vključeval trenutne organe. Kot parlament bi morali vsaj razpravljati o tej možnosti. Preden sprejmemo pravno podlago za ta nadzorni sistem. Ta nadzorni sistem pa moramo čim prej oblikovati. In še na koncu. Na podlagi izkušenj lahko rečem, da bo svet ministrov tukaj izbral napačno rešitev. Now, uh... Hvala. Sedaj pa gospod Karinš. Uh, thank you very much, chair. Very much. Hvala lepa, gospod predsednik. Poskusil bom biti kratek. Veliko smo že slišali danes. Naš cilj mora biti, da okrepimo Evropsko unijo in skupni trg. Ko govorimo o bančnem nadzoru ali o bančni uniji, mislim, da se moramo vprašati, ali je to smer, ki nas pelje v ukrepitev Evropske unije, ali so odločitve, ki jih sprejemamo, tiste, ki bodo pomagale ukrepiti Evropsko unijo, ali bo to oslabilo Evropsko unijo, morda tako, da bi jo razdelili, kako je povedal Gunnar. V Evropi imamo problem s trgi. Trgi že nekaj časa ne zaupajo institucijam. Zaenkrat nam potrošniki še zaupajo, vendar razmisliti moramo o tem, da če ne bomo zadeli prave rešitve, bomo ne samo izgubili zaupanje trgov, tega že tako ali tako nimamo, ampak bomo izgubili tudi zaupanje potrošnikov. V Latviji je odločitev, ki jo je leta 2008 sprejela Irska, da bodo krili vse bančne depozite, pustila posledice tudi v moji državi, torej v Latviji, ki, smo, ki je zunaj evromoča. V Latviji je 70 odstotkov bank skandinavskih, tudi te države so zunaj evromoča, ampak imajo, če lahko tako rečem, bogate starše, druge pa so lokalne. Irci so se odločili, da bodo krili vse vloge in tudi švedi so potem sprejeli to odločitev, zaradi tega pa so ljudje začeli množično dvigati denar iz banke Parex, to je stalo milijardo in pol evrov. Naša država tega denarja ni imela, zato so se obrnili na mednarodni denarni sklad, na, de, na Evropsko unijo in tako naprej. Torej, ena odločitev na eni strani Evropske unije je imela neposredne posledice, sicer nenamenjene posledice, na drugem delu Evropske unije. Torej, kaj želim povedati? Ko govorimo o bančnem nadzoru, moramo biti zelo previdni, da ne bomo okrepili obstoječih delitev v okviru Evropske unije. Strinjam se s Korin in z drugimi. Če bomo imeli okrepljene, centralizirane nadzorne pristojnosti, potem mora to vključevati celotno Evropsko unijo, tako v evroobmočju, kot tudi zunaj evroobmočja to mora vključevati vse države članice. Pomislite na primer na Estonijo. Estonija je danes v evroobmočju, ampak banke so iz držav, ki so zunaj evroobmočja. Kako bo to delovalo tam? Kako bodo pokrite estonske banke, kaj pa Velika Britanija? Velika Britanija je zunaj in same nikoli ne želijo biti znotraj evroobmočja, ampak v, Evro, v Združenem kraljestvu obstajajo banke, ki prihajajo iz evroobmočja. Torej, če bomo imeli v Evropi nadzor, ki krepi to delitev, se lahko pojavi tveganje, da ne bo stanje najjasno le za trge, ampak tudi za potrošnike. Zagotovili bi lahko kapitalske tokove iz ene države v drugo državo, ki bodo popolnoma kaotični. Zato mislim, da če bomo to imeli, morajo biti vključeni vsi, potem pa moramo govoriti o tem, kako bo to vključeno v ECB glede pravnih omejitev, kaj pa glasovalne pravice in tako naprej za države, ki so zunaj evroobmočja. Mislim, da moramo ta vprašanja rešiti in odgovoriti. Ko bomo to storili, potem pa moramo v končni rešitvi to upoštevati. Naloga ni preprosta, ampak eh, evropski projekt je pač takšen, kaj ne. Hvala.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 Poskusil bom biti čim krajši, gospod predsedujoči. Odzval se bom na besede gospoda Karinša. Dejal je, da je v njegovi državi več kot 70 odstotkov bančnega sistema v rokah tujcev. Na polskem je zadeva nekoliko boljša, samo 60 odstotkov banke v tujih rokah. Skupni trg je sicer odlična stvar ampak obuštevati je treba naslednje. Na polskem imamo veliko španskih bank. Naš nacionalni bančni sistem ni sestavljen iz šitkih bank. Imamo dobre banke. Potekali so tudi pogovori. Nekateri pogovori so že zaključeni in to uspešno o tem, da bi polske banke prevzele španske banke na osnovi ustreznih gospodarskih pogodb. Polske banke so dobre, španske so slabe. Zato bi polske banke španske prevzele. Ampak ta proces je sedaj prekinjen zaradi vprašanja bančnega nadzora v Španiji in morebitne rekapitalizacije španskih bank v prihodnosti. Zato se bojim, da celo danes skupni trg ne deluje tako, kot je treba. V srednji in vzhodni Evropi so bile razmere drugačne kot v Združenem kraljestvu. Združeno kraljestvo ima opt-out, mi pa gremo v evromoče. Polska vlada je dejala, da bo Poljska postala članica evromoča leta 2012. To so bile le sanje, to se ni zgodilo, vseeno pa nas evromoče čaka slej ali prej. Prav gotovo ste vsi videli televizijske novice iz Madrida danes, ampak najbolj Evropa navdušene države v Evropski uniji so države, ki niso v evroobmočju. Poljska, na primer. Mislim, da tega ne smemo postaviti kar na stran. To, tako se zdi, počne dokument komisije. polskem, smo na poti popolne integracije v Evropsko unijo. Pot je bila naporna, nikoli, oziroma niso nas vedno obravnavali pošteno, nismo bili polnopravni člani skupnega trga. Sedem let so velike države, kot je Nemčija, prepovedovala našim ljudem, ljudem, da bi delali na njihovem ozemlju. Poljska je te težave premagala, sedem let smo bili v ozadju. Ne želim sicer kaže, kazati s prstom, ampak obstajajo določene države, ki se želijo utikati v bančni nadzorni sistem oblasti same niso tako dobre pri tem. Ne zahtevamo, da bi same lahko odločali, želimo imeti status opazovalca, nezadovoljni pa smo z odločitvami ljudi, ki sami ne zmorejo nadzorovati svojih bank. Zakaj želimo to povedati? Ne želimo sistema podreti, želimo enakomerno in enakopravno sodelovati, vsekakor pa želimo, da razumete, da smo se Evropski uniji pridružili zato, da bi sodelovali z drugimi državami. Oblikovati želimo skupni trg in ne moramo dopustiti, da bodo v skupnem trgu nekateri imeli pravice, drugi pa ne. Današnja razprava me je navdušila. kolegice in kolegi so zagovarjali skupni trg. In to je prav, kajte oblikovanje nadzornega organa ne sme voditi v razpad skupnega trga. Gospod Langen ima prav, imamo nadzor, nadzor deluje. Izvrsten nadzor imamo. če imamo nadzor, ki deluje, lahko to znanje združimo. Moramo pa vzpostaviti novega sistema in starega preprosto razbiti. Kar zadeva zamisel, da bi manjše banke nadziral centralni nadzornik, ne vem. Centralni nadzornik bo preveč oddaljen da bi lahko to zagotavljal. Pripravil bom nekaj predlogov sprememb. Resno moramo razpravljati o teh vprašanjih. Odločiti se moramo. Kakšen učinek bo imela uporaba ESM-a na konkurenčnost v Evropi? To je ključnega pomena. Bom kar končal. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gular. Merci beaucoup. Non, je vais être hyper rapide parce que tout a été dit. Juste deux, trois petites choses. Hvala lepa. Čisto kratka bom. Mislim, da smo že veliko slišali. Ostali bomo na istem kot pri nadzornem svežnju. Tisto smo že potrdili, kako je povedal prejšnji kolega. Za nas je zelo težko vnaprej vedeti, kakšne napake bomo morda naredili. Seveda moramo sprejeti določene odločitve, kar zadeva 17 ali 27. Mislim, da je zelo pomembno, da ohranimo skupni trg. Zelo pomembno je, da ga oblikujemo skupaj. Samo eno vprašanje imam. Ne glede na to, kakšno odločitev bomo sprejeli, mislim, da moramo poskrbeti, da bomo konsistentni potem, ko odločitev sprejmemo. Trenutno pa se mi zdi, da vsi želijo samo prednosti, ne pa pomankljivosti obstoječih sistemov. Naj vam podam primer. ECB je močna institucija, zato ker ima samo eno misijo. Ima organe, ki so medsebojno neodvisni in ker se ne spušča v politične razprave. Ampak, če bomo imeli ECB, ki bo morala sodelovati s politiki in ECB, ki bo morda imela ogroženo neodvisnost, potem mislim, da moramo poskrbeti, da ohranimo vse prednosti ECB. Potrebujemo nekaj, kar je popolnoma neodvisno in odgovorno. Kar zadeva besede gospoda Langena z pravnega vidika je zelo pomembno, da postopamo zelo previdno, kajti nov sistem mora biti dovolj močen, da bo lahko sprejel kritike, ki jih vidimo v nemškem tisku zadnje čase. Potrebujemo bančni nadzor, zato da bomo lahko nekoč rekapitalizirali banke, in poskrbeli, da vse skupaj teče tako, kot je treba. Obstajajo majhne banke, vseh ne moremo obravnavati podrobno, vendar poskrbeti moramo, da bomo vsi konsistentni. Tudi svet mora biti konsistenten. Svet pravi, da moramo imeti nadzor, da moramo nadzor okrepiti. To je bilo jasno. Ne, ali pa so, da je treba to storiti precej hitro. Kaj se bo zgodilo, če tega ne bomo storili hitro? Ali to pomeni, da bo rekapitalizacija morala počakati, dokler ne končamo svojega dela? To je zelo pomembno vprašanje. Tudi Mišel Barnier je dejal nekaj pomembnega v zvezi s tem. Če želi komisija ravnati v skladu s svetom, potem mislim, da moramo biti previdni. Razmisliti moramo o tem, kaj se bo zgodilo s Španijo, če se proces zavleče, kaj se bo zgodilo z ESM, če se ne bo vse skupaj začelo tako, kot smo načrtovali. Zato upam, da bomo lahko delali čim prej in da bomo delali čim bolj dobro. Vesela pa sem, da toliko kolegov sodeluje v tej razpravi. Hvala. Hvala, nihče več ni zaprosil za besedo zato bom besedo dal gospodu Merlinu, predstavniku komisije. Hvala lepa za besedo. Ta razprava se mi zdi zelo zanimiva. Zelo smo zadovoljni, da je odbor že določil pomembna vprašanja. To je še toliko bolj pomembno, kajti svet prav tako obravnava oba zakonodajna predloga komisije. Prvo zasedanje delovne skupine v svetu bo jutri in po jutrišnjem. V svetu je moč čutiti željo potem, da bi dosegli hiter napredek. Slišali smo veliko vprašanj v zvezi z ECB. Zakaj bi naj ECB prevzela nadzor nad bančnim sektorjem v evroobmočju in morda tudi širše? Kakor veste, je bila to odločitev sveta Mm, evroobmočja 29. junija. Komisija je preučila to možnost in odločili so se, da bodo nadaljevali z delom na podlagi izbire ali odločitve sveta ministrov iz evroobmočja. Pripričani smo, da ECB lahko delo upravi tako, kot je treba, imajo verodostojnost, strokovno znanje in tudi neodvisnost, ki so potrebne za to delo. Res obstajajo določene omejitve pri tem, da ECB naložimo to nalogo, prav tako pa obstajajo pomanjkljivosti. Zagotoviti moramo, da bodo sodelujoče države in države, ki so opazovalke, imele enake pravice. To je velik kamen spotike za komisijo. To je eden od tistih pomislekov, s katerimi se soočamo. Po drugi strani pa moramo vedeti tudi, da bi imeli pomisleke tudi, če bi šli po drugi poti. Lahko bi oblikovali nov organ zunaj ECB. Po našem mnenju to ne bi vodilo do učinkovitega močnejšega in koherentnega nadzora v evro, močju in Evropski uniji. In še nekaj. Ena prednost ECB je, da je ne vežejo pravne omejitve, o katerih pogosto govorimo v tem odboru. To je v, v zvezi z sodno prakso Moroni. ECB lahko izvaja nadzor, po lastni voli in jih ne omejuje ta sodna praksa. To bi bilo mnogo bolj zahtevno za nov organ ali za EBA. Obstajajo prednosti in pomankljivosti v zvezi z ECB, po našem mnenju. Pozitivni vidiki odtehtajo negativne vidike, ampak kako je povedala gospa Kula, negativni vidiki bi se pojavili, tudi če bi se odločili za drugo možnost. In še en razlog je, zakaj smo se odločili ravnati tako, kot so se odločili na vrhu evromočja, to je povedal gospod Barnier v trenutnem kontekstu. Moramo v zvezi s tako pomembnim vprašanjem čim prej doseči soglasje med tremi institucijami kaj te Nismo videli razloga, da bi ravnali drugače, kot so se odločili na vrhu, zato se nam je zdelo potrebno, da poskrbimo za čim večjo stopnjo konvergence med tremi institucijami in upam, da bomo lahko zagotovili konvergenco tudi s parlamentom. ena od pomankljivosti uporabe 126. člena pogodbe je, da nismo v postopku soodločanja. Komisija pa je jasno povedala, da se nam ti predlogi zdijo kot svežen. Vse tri institucije se morajo strinjati v zvezi z obema predlogoma in to je tudi duh, v katerem bomo začeli z razpravo in še nekaj v zvezi s časovnico. Razumem poslance, ki so pozivali k previdnosti, ki so dejali, da ne smemo hiteti pri tako pomembni stvari. S tem se strinjamo, vendar. Za tem političnim procesom je nek zagon, ki ga ne smemo izgubiti. V komisiji menimo, da bi bilo žalostno, če bi leto 2013 še naprej razpravljali o teh dveh predlogih. Trgi bi to zelo slabo sprejeli, državljani bi to slabo sprejeli in tudi mednarodno tega ne bi toplo sprejeli. Vedeti moramo, da so ti zakonodajni predlogi namenjeni temu, da so del odgovora na krizo v evromočju. Kont takšni morajo biti zaključeni čim prej. Časovnica med današnjim dnem in decembrom je zelo ambiciozna in glede na to, da imamo v odboru in v svetu zelo veliko strokovnega znanja na področju nadzora, mislim, da bi morali biti sposobni doseči dogovor decembra. Upamo, da se bo to tudi zgodilo. Komisija je pripravljena pomagati poslancem v zvezi z vsemi tehničnimi vprašanji. Poželji. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa še gospod Kozes. Je, je voulais euh, revenir sur la question du calendrier. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želel sem se ponovno dotakniti časovnega okvira, preden damo besedo obema poročevalcema. Seveda moramo nekaj storiti, seveda smo v krizi, seveda potrebujemo rešitve, seveda potrebujemo nadzorni mehanizem, ki bo deloval. Nismo gluhi. Prisluhnili smo besedam predsednikov vlad in držav. Francija in Nemčija sta dosegli dogovor glede širšega časovnega okvira. Države članice seveda lahko storijo, kar želijo, ampak če želi Evropski parlament opraviti resno delo, potem en teden časa ni dovolj skupino LS in vse nas pozivam, da premaknemo ta časovni rok, ki ga imamo. Da ga priložimo. Tudi, če bomo imeli zamudo nekaj tednov, stavim, da bomo končali naše delo še pred svetom. Vidimo lahko, da se stvari premikajo. Imamo cel svežen primer v zadnjih 40 letih. Ko smo govorili o nadzoru leta 2010, sem mislil, da je že vse odločeno. Ko sem sam študiral pravo, sem se naučil, da ima zakonodajalec zadnjo besedo ko gre za te stvari. Tako da moramo temu slediti. Hvala. Še gospa Gular. Euh, Hvala. Želel sem postaviti vprašanje Jean-Paulu. Res je, stvari moramo storiti tako, kot je treba. Ampak kakšno priložitev predlagate? Nekaj tednov? O kakšnem obsegu govorite? kakšna bo ta zamuda. Mislim, da mora parlament pokazati, da zna delati hitro, da bo svoje delo končal še pred svetom. Nima smisla, da zamujamo. Prav lahko zadeve preložimo, ampak ne preveč. Sekretarjat komisije poskuša ugotoviti, kaj je tehnično mogoče. Mislim, da je mogoče zagotoviti neko ravnoteže med dobrim delom in hitrim delom. 22. oktober naj bi pregledali osnutke obeh predlogov, na to pa časovni rok za oddajo predlogov sprememb 26. oktober. Sedaj pa poročevalca, gospod Tyson. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj rečem, da sem navdušena nad to resno in temeljito razpravo. Gre za resne zadeve. To smo vsi priznali. Nekateri so za ECB, nekateri so proti. Smo torej v škripcih. Razumem argumente, ki ste jih podali. Nekateri izmed teh se navezujejo tudi na mojo začetno predstavitev. Bodi si bomo šli v eno smer ali v drugo smer, ampak vsi argumenti izvirajo iz istih pomislekov. Pomembno je, da se strinjamo glede teh osnovnih temeljev. Pomembno je, da stopimo skupaj in se odločimo za skupno pot. Glede na predloge, ki jih imamo na mizi, Želimo torej ustvariti mehanizem v sklopu Evropske centralne banke. Neka omejitev tukaj je, ampak pogodba vsebuje določbe, ki veljajo za Evropsko centralno banko in teh ne moremo preprosto dati na stran. Potrebno je upoštevati vse parametre, ampak kot smo slišali, obstaja nekakšno gibanje v smeri Evropske bančne organizacije in nadzora. Ni potrebno začeti znova, ampak to je izbira, ki je pred nami. Na vrhu predstavnikov evropskega območja je bil dosežen dogovor. Tam je dogovor doseglo 17 predsednikov vlad in držav. Tudi tega ne smemo pozabiti. Gre za pomemben dogovor, pomembno odločitev. Sedaj smo prisiljeni, da razjasnimo naše stališče. Gospod predsedujoči, sama predlagam naslednje. Mislim, da moramo ugotoviti, kako daleč lahko gremo, če vzamemo obstoječi predlog kot naš temelj sodelovati mora vseh 27 držav članic, raz, razjasniti moramo njihove, njihova uh, razmerja, želimo več integracije, ne pa manj. In zato si moramo ogledati trenutni predlog, kako ga lahko spremenimo v tej luči. Na ta način lahko sistemu privabimo tudi nečlanice evrskega območja. Trenutno ta sistem ni tako privlačen za njih, ampak zato lahko poskrbimo. Trenutno obstaja neravnovesje. Po mojem mnenju moramo ugotoviti, kako rešiti to neravnovesje in ga odpraviti. Morda bi lahko torej olajšali sodelovanje v sistemu tistih držav, ki si sodelovanja želijo. Lahko naprimer kaj naredimo pri imenovanju v upravni odbor v sklopu ECB. Pogledamo si lahko tudi pristojnosti tega upravnega odbora, na katerih področji bo imel proste roke pri odločanju. ECB že ima pristojnosti. Kako okrepiti pristojnosti upravnega oziroma nadzornega odbora? To je vprašanje, ki si ga zastavljamo če nam bo to uspelo, bomo bolje razjasnili tudi stališče držav nečlanic evropskega območja. In sedaj banke. Temu se prav tako ne smemo izogniti in ne moremo izogniti. Gospod Klinc je dejal, da v primeru, ko izberemo člen 126.6 sledimo pogodbi. Tam imamo jasna določila glede tega, kaj pomeni pristojnost ECB. Morda drugačen sistem sploh ne bi deloval. Ugotoviti moramo, katere banke bodo spadale pod evropski nadzorni sistem in katere pod nacionalni nadzorni sistem. Obenem pa mora to vsekakor biti enoten sistem. Porazdelitev nalog. Kaj bo naloga evropskega nadzornega organa, kaj je naloga nacionalnih nadzornih organov. Tudi tukaj je še nekaj prostora, nekaj manevrskega prostora. In s tem se spet vračamo k vprašanju odgovornosti. Če pristojnosti predamo Evropski centralni banki, potem bomo mi sami imeli manj pristojnosti, manj besede. Zato moramo zagotoviti, da se ne bomo znašli v situaciji, v kakršni smo sedaj v sklopu obstoječega zakonodaja, ko bo, o, zakonodaja, ko bo vsem odločal nadzorni odbor. O tem moramo govoriti znotraj uredbe, ne pa odločitev prepustiti nadzornemu odboru. Neodvisnost monetarne sfere. Odločiti se moramo, katere pristojnosti bomo podelili nadzornemu odboru odboru. S tem je povezana tudi odločitev glede pristojnosti znotraj ECB. Ta upravni odbor je potrebno okrepiti. Demokratska legitimnost in odgovornost. Okrepimo lahko strukturo v skladu s pogodbo. Ampak Odgovornost Evropskega parlamenta je jasna, zagotoviti moramo tudi ustrezno preglednost. Ne pravim, da lahko pridemo do idealne rešitve, vseeno pa menim, da imamo še nekaj manevrskega prostora. EBA, ECB, kdo prevzame nadzorne pristojnosti? Tudi na to vprašanje bo potrebno najti odgovor morda lahko prosimo tudi za pravni nasvet glede pravne podlage, ki jo predlaga komisija. To so torej moji predlogi delovne metode, gospod predsedujoči. Osnutek bom poskušala pripraviti v dveh, treh tednih. To so smernice, ki jih imam zaenkrat mislim, da lahko veliko dela opravimo v teh naslednjih tednih. Lahko se odločimo, da zavrnemo predlog, da prosimo komisijo za nov predlog na drugačni pravni podlagi, ampak to bo popolnoma drugačna igra. Najbolje je, da naprej ugotovimo, kaj lahko storimo z obstoječim predlogom, če lahko gradimo na teh temeljih. Ampak, kot sem že dejala, ne delamo v vakumu. Gre za nujne odločitve, ne gre le za eh, bankijo, za Španijo. Vsi smo v krizi. Še vedno obstaja veliko pomankanje zaupanja v sistem. To zaupanje moramo povrniti. Če že v začetku rečemo, da nam ni nič za storiti, potem bomo povzročili kaos. In soočiti se bomo morali s posledicami. Ampak vseeno, hvala kolegom in kolegicam, imeli smo dobro razpravo, ki mi bo brez dvoma pomagala pri mojem delu na enotnem nadzornem mehanizmu. Poskušala bom pripraviti čim boljši osnutek, ki ga bom lahko. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Gigold. Like few, uh, brief... Hvala. Imam nekaj kratkih komentarjev na osnovi te razprave. Veliko podobnih komentarjev smo slišali. V čim večji meri je potrebno ohraniti koherentnost zakonodaje Za enotni trg potrebujemo učinkovit sistem, ki ne bo povzročal dodatnih težav. Slišali smo, da potrebujemo jasna pojasnila za konglomerate. Kolegi in kolegice pa so omenili še nekaj drugih težav. In pa seveda vprašanje demokratske odgovornosti. Mislim, da se tukaj lotevamo težave, ki ni politične narave, ampak se nanaša predvsem na omejitve, pravne omejitve tega predloga. In to je resna zadeva. Ne moremo obrati dveh pristopov. Lahko rečemo, da te pravne težave potisnemo na stran v okviru obstoječega predloga, ampak v tem primeru moramo oceniti, kako daleč lahko gremo. Če to ni dovolj v skladu s političnimi kriteriji, ki jih imamo, potem moramo jasno razmisliti o tem, če se predamo pravu ali pa če naj pravni kriteriji prevladajo in spremenijo zakonodajo. Previdni moramo biti, ampak strinjam se, nismo v vakumu. Poskrbeti moramo za dokumente, ki lahko zagotovijo jasen in strok bančni nadzor v Evropi, ki ga potrebujemo. Rad bi vas pozval na sejo s pravniki jutri zjutraj. Nekateri kolegi so to povabilo že dobili. Želimo se torej pogovoriti o osrednjih vprašanjih o Meroni. Mnenja glede tega se namreč razhajajo. In to je bistvenega pomena za to razpravo. Najprej bi rad izpostavil dve točki. Zadeva Meroni je bila takšna, da naj bi predhodniki v komisiji le delegirali naloge v nekem nedemokratičnem prostoru. Ampak v tem primeru parlament in svet delegirata določene dejavnosti in to ni enako. Kot je kolega Jean-Paul omenil, se je na zadevi Meroni zgradil babilonski stolp. Vsi so sedaj prestrašeni. Obenem bi se lahko vprašali še naslednje in s tem, eh, o tem se želim pogovoriti tudi s komusijo. Zakaj Meroni ni temelj? In kakšne naj bi bile pristojnosti in naloge Evropske centralne banke? Mislim, da bo ta primer še naprej zanimiv za številne pravnike ne moremo sprijeti odločitve, da imamo različne pravice in različne odgovornosti. Pravice in odgovornosti se morajo dopolnjevati. Popolnoma razumem kolege. Tudi sam se slišam, zanima me, če je to res, da je prvi osnutek, ki ga je pripravila komisija, vključeval ta element. Na to pa so potekali nekatere notranje razprave, razprave, pri katerih je sodelovala tudi pravna služba in ugotovili so, da to ni mogoče. Obstaja precej pravnih vprašanj, kaj lahko storimo znotraj ECB. In to je dejala tudi Marjan. Če ne moremo doseči ustreznih kriterijev za enotni trg, učinkovite strukture in demokratske odgovornosti znotraj ECB v neki ustrezni meri, potem moramo zbrati pogum in dejati, da potrebujemo novo organizacijo, kateri ECB nudi svoje strokovno znanje. To ni nujno enaka zadeva. In tukaj se ponovno eh, odpirajo določena pravna vprašanja. Če želite, kolegi in kolegice, se tam lahko pridružite jutri ob 8. zjutraj. Sodelovali bomo tudi z Renera Pazi in pa s kolegico Francisco Brantner, ki se s tem ukvarjajo. Ne potrebujemo potrditve sveta, da smo v postopku soodločanja. O tem smo v parlamentu že glasovali v sklopu naše resolucije. V skladu 126.7 moramo razumeti, da se nekatere države ne bodo strinjali glede, tega, glede te pravne po, eh, podlage, če ne bo odločitev glede EBE. Pridobiti moramo vpliv na celoten svežen. In določene države članice ne bodo pristale k spremembam v skladu 126.7, potem nas to ne bi smelo tako skrbeti. Povezava med objema poročiloma pomeni tudi, da moramo sodelovati kot ekipa. Tudi poročevalci v senci morajo sodelovati kot ekipa. Iskati moramo skupne rešitve. To pomeni, da so naši politični kriteriji na prvem mestu. Skupaj se bomo morali pogovoriti o tem, katero pot ubrati. V nasprotnem primeru bomo imeli veliko težav pri iskanju kompromisa. Časovni okvir je sedaj malce bolje pripravljen, ampak ne bo preveč zamud. Delamo lahko odgovorno in dosežemo napredek, ki ga zahteva kriza v Evropi. Hvala. Hvala. Naj vas še enkrat spomnim, da bomo o osnutku poročil govorili 22. oktobra. In še nekaj, tako je 22. oktober. Časovni rok za odajo predlogo sprememb pa je 26. oktober. Štiri dni torej. Rad bi vas spomnil še na izredni sestanek odbora v sredo 10. oktober od 9. do 13. ure. Javne predstavitve glede bančne unije in kriznega upravljanja. Sedaj pa je današnji sestanek zaključen. Gospod, izvolite. Okay, Mr. Langen, Wednesday... Gospod Langen, sreda 10. oktober od 9. do 13. ure. Najlepša hvala.